you, colleagues. May I ask you to take seat? Spoštovani kolegi, prosim, da zasedete svoje mesta. Kot veste, je odbor Ekon prosil za dodatne informacije strani kandidata za komisarja Jonathana Hilla, zato da bi lahko pripravil oziroma zaključil svojo oceno. Kandidat za komisarja je odgovoril na nekatera dodatna pisna vprašanja in današnji sestanek je namenjen izmenjavi mnen v okviru nadaljnega zaslišanja. Osredotočili se bomo na vprašanja, glede katerih smo želeli dodatna pojasnila v pisni obliki. Ameriki. Na voljo imamo samo uro in pol za današnji sestanek. Tako da bom kolege prosil, da se držijo načela treh minut za vsak sklop. Prav tako bi rad spomnil kolege, da je namen današnjega srečanja ta, da izmenjamo mnenja glede vprašanj, ki so bila zastavljena v pisni obliki. Gre torej za dodatna pojasnila k izpostavljenim vidikom. Najprej pa dajem besedo kandidatu za komisarja gospodu Hilu za uvodno izjavo, ki bo trajala največ 10 minut. Na to sledi 24 vprašanj. Vsak sklop ima 3 minute, eno minuto za vprašanje in dve minuti za odgovor. Na to pa bo imel kandidat na voljo še tri minute za zaključno izjavo. Sestanek se uživo predvaja tudi prek spleta. Sedaj pa bi dal besedo gospodu Hilu za uvodno izjavo. Chairman, members... Gospod predsednik, spoštovani člani odbora, najlepša hvala ko sem prejšnji teden dejal, da se veselim, da se bom ponovno sestavljal z vami, kot veste, v angliščini pogosto pravimo, da moramo biti previdni glede tega, kar si želimo. Ampak eh, ponovno sem tu, vesel sem, da sem ponovno z vami. In uh, mislim, da je to prvi polog uh, v postopku, ki mislim, da bo postalo tesno sodelovanje z vami. Mislim, da ste videli moje odgovore na dodatnih 23 vprašanj. Preden začnem pa, če dovolite, bi stopil korak nazaj in vas prosil, da si da trenutek za trenutek zamislite, da smo v letu 2019. Približujejo se naslednje evropske volitve približuje se konec eh, komisije gospoda Junkarja. Oziroma, morda bi bilo bolje, če bi rekel, da se približujemo koncu prvega mandata Junkarjeve komisije. Zastavimo se vprašanje, kakšno sporočilo smo poslali državljanom, kaj smo dosegli v okviru finančnega por portfelja. Kakšna je velika vizija leta 2019? Evropska unija, evropsko gospodarstvo je po ponovno v porastu, situacija je boljša tudi za mlade. Gospodarske razmere, ki so jih utrpele države, predvsem na jugu in vzhodu Evrope, so bile odpravljene, države ponovno okrevajo. Evropska unija je močnejša in bolj kohezivna. Je tudi bolj odzivna na gospodarske in politične pomisleke naših državljanov. Naša unija je poleg tega še vedno družina 29 držav članic, vključno z Združenim kraljestvom. Obnovili smo finančno stabilnost in vzpostavili močno bančno unijo. Ta dva elementa sta odigrala pomembno vlogo pri, in močnejš, pri večjem in močnejšem evrskem območju in pri stabilnosti evra kot svetovni valuti če dalje več držav se je odločilo pristopiti k bančni uniji. Zaupanje in vzajemno spoštovanje sodelujočih in nesodelujočih držav je prispevalo k eh, dobremu delovanju enotnega bančnega območja. Banke imajo prav tako močnejše bilance in spet lahko posu, ponujajo posojila preostalemu gospodarstvu. To nam je uspelo zaradi tega, ker smo uspeli zagotoviti uravnoteženost strukturnih reform. Državljani zaupajo bankam, ker so prepričani, da so njihove uloge varne. ECB je pripoznana kot svetovni nadzornik. Stresni testi Evropskega bančnega organa uživajo veliko zaupanje in ponujajo dobro oceno, ki jo spoščujejo vsi. Potrošniki uživajo številne koristi, naprimer eh, nizke stroške, ko gre za pokojnine in eh, zavarovalne police. 60 let po sprejetju rimske pogodbe tako ponovno vidimo, da je vzpostavljen pravi enotni trg tudi za kapital. Ulagatelji zaupajo v enotni okvir in to je pravi okvir za integriran, dobro urejen, transparenten in likviden kapitalski trg v vseh 28 državah članicah. Poleg tega je Evropa ponosna na svoj sistem trgovanja na področju finančnih storitvah, ki preprečuje neodgovorno tveganje in trgovanje na kratki rok, ki smo bi mu bili priča do sedaj, ki omogoča podjetjem, da so inovativna in pametno vlagajo na dolgi rok. Ponosni smo na obliko in izvajanje mednarodnih standardov, ki urejajo svetovni finančni sektor, torej pravila, ki se uporabljajo povsod v naših rastočih gospodarstvih. Zelo pa smo ponosni predvsem na rast MSP-jev. Mala in srednje velika podjetja sedaj imajo dostop do financ ki, na podlagi svojih uh, uspehov in ne, podlagi, ne na podlagi države, iz katere izhajajo. Zaradi tega lahko konkurirajo z velikimi akterji in uh, tudi postavijo pod, pod vprašaj status quo ter zagotavljajo, da sta gospodarstvo in naša družba bolj varni. Sedaj pa si ponovno pogledamo leto 2014. Ne bom se pretvarjal, da naša pot ne bo trnova. Vem, da obstajajo močna stališča, ki jih nekateri trdno zagovarjajo, ampak mislim, da smo glede prihodnosti lahko optimistični. Številni gradniki, ki jih potrebujemo, so že na voljo. Če sodelujemo in ostanemo na poti, ki smo jo začrtali, mislim, da lahko zgradimo bolj odporno, stabilno in globalno konkurenčno industrijo finančnih storitev, ki lahko zagotavlja dolgoročno rast in zagotavlja boljše pogoje za evropske državljane in podjetja. Če nam bo to uspelo, bomo zagotovili finančno stabilnost, ki je predpogoj za makroekonomsko stabilnost in rov in rast. Tako bomo prispevali k eh, gospodarstv, zdravju gospodarstva v evrskem območju in eh, evropsko gospodarstvo nasplošno. Seveda bo to pomenilo veliko dela v sodelovanju tudi s tem odborom. Še naprej bom delal na podlagi dela, ki ga je zašel gospod Barnier, zato da bi vzpostavil zaupanje in sodelovanje med komisijo in parlamentom in seveda tudi med državami članicami. Če bom od 1. novembra potrjen kot eh, komisar, je moja zaobljuba popolnoma enostavna. Bom evropski komisar za vseh 28 držav članic in sodeloval bom zna, z vami in delal tako trdo, kot le lahko, zato, da bi ta vizija postala realnost. Najlepša hvala. Thank you, Najlepša hvala, kandidat za komisarja. Naj povem, da je kandidat za komisarja v pisni obliki odgovoril na 24 vprašanj, sedaj pa začnemo z seznamom vprašanj. Prvi za e LS je gospod Pablo Zalba Videgan, prosim. Najlepša hvala predsednik, najlepša hvala tudi komisarju oziroma kandidatu za komisarja. Dve vprašanje imam najprej. Glede vašega cilja, da bi zagotovili dostop do financiranja za MSP-je. S tem ciljem se popolnoma strinjam. Mislim, da je eden način doseganja tega ravna kapi Unija kapitalskih trgov. Rad pa bi, da ste bolj konkretni glede tega, glede ciljev, glede časovnice. In moje drugo vprašanje se nanaša na TTIP, sporazum čezatlantskim sporazum o trgovini in vlaganju. Finančne storitve morajo biti vključene v pogajanja. To je zelo pomembno. Sicer razumem, da to ni vaše področje, za katero ste pristojni, ampak bi rad izvedel, ali imate kakršnekoli načrte, da bi zagotovili, da bodo vprašanja o finančnih trgih vključena v pogajanja. Najlepša hvala za vprašanje. Zelo težko je na, v kratkem času odgovoriti na ta zelo temeljna vprašanja. Čisto na kratko glede T tipa. Da, pomembno je, da narava sodelovanja med EU in ZDA, da je ta zapisana tudi v samem sporazumu TTIP, tako da bomo imeli bolj robusten okvir. Kar se tiče kapitalske unije, pa mislim, da je to eden najbolj zanimivih izzivov, s katerim se soočamo. Predvsem predstavljajo velik potencial za mala in srednje velika podjetja. Naši splošni cilji so, da bi vlagatelji imeli visoko stopnjo zaupanja in stabilnosti, ko vlagajo. Želiti, zagotoviti želimo financiranje v, na svetovni ravni in izboljšati dostop do kapitala. Če želimo to storiti, je treba izboljšati dostop do finančnih instrumentov Evropske unije in spodbujati financiranje predvsem MSP-jev in dolgoročnih projektov. Ker se le da, je treba zagotoviti enotna pravila. Tu velja tudi naprimer za vrednostne papirje in pravila, ki se nanašajo na solventnost. Kar se tiče MSP-jev, mislim, da si lahko zamislimo tri ukrepe, ki jih lahko sprejmejo takoj. Najprej je treba sprejeti predlog LTIF, tu gre za dolgoročne naložbe za mala in srednje velika podjetka. Lahko bi si pogledali tudi direktivo o prospektu in preverili, kakšen učinek bi ta lahko imela na MSP-je. Lahko bi v okviru MIFIDA 2 spodbodili tudi rast trga, na katerem delujejo MSP-ji tudi tu bi lahko ubrali nekatere konkretne korake. Kot sem želel razložiti z prejšnjič in izpostaviti tudi v svojih pisnih eh, odgovorih, naj povem, da lahko na podlagi tega, kar smo že storili, opredelimo, katere so že nekatere obstoječe ovire. To pomeni, da je treba analizirati te države, odpraviti te ovire in si zamisliti dolgoročni načrt. Hvala. Hvala, naslednja pa je Elisa Ferreira za SND. Najlepša hvala, da ste ponovno z nami. Gospod kandidat za komisarja, v svojem pisnem odgovoru ste zapisali, da je komisija dala jasen signal, da sche, enotna schema za zajamčene vloge predstavlja element, ki je v okviru bančne unije zaželena. To ste zapisali v svojem odgovoru, to je ena izmed stali, stališč, ki ste jih podali. Rekli pa ste tudi, da bo to podvrženo spremembam in da bi bili pripravljeni razmisliti o alternativah za ta sistem po juliju 2014. Vloga Evropske komisije v skladu s um, pogodbami predvideva, da ne bi čakali sveta ministrov, da bi bil pripravljen sprejeti predloge, temveč da še naprej zagovarja svoje predloge v interesu državljanov. Ali to pomeni, da ne bi bili pripravljeni spoštovati obljub komisije in um, tega, kar narekujejo pogodbe in uh, da bi bili pripravljeni torej predložiti ta predlog tudi pred julijem 2014? Hvala za to vprašanje in vem, kako zelo blizu vam je ta tema. Kot izhodišče vzebimo dejstvo, da sta so zakonodajalca šele pred nekaj meseci mi se odločila, da ne bosta vzpostavila enotne scheme za zajamčene vloge, tako da je treba spoštovati odločitev, ki je bila sprejeta. Kar pa se tiče samega načela, pa upam, da sem v svojem odgovoru lahko nakazal svoje mnenje. Enotna schema za zajamčene vloge je jasen temelj bančne unije če bi začenjali popolnoma na novo na tem področju, bi bila to seveda logična pot, ki bi jo obrali, ampak nismo začenjali od začetka. Gradili smo na že obstoječem okviru. Moj predhodnik je bil torej mnenja, da bi najprej obrali pot harmonizacije. In mislim, da je to smiselna pot glede na takratne okoliščine glede na politično situacijo. Glede vašega vprašanja, ali menite, da bi moral počakati do leta 2019, kot predvidevajo ruki, pa menim, da bi bilo dobro počakati, da bi bili najprej vzpostavljeni različni sistemi zajamčenih vlog in mm, da bi bili nacionalni okviri bolj ugodni. Dobro bi bilo sicer razmisliti o zaustritvi pogojev delovanja to vrstnih schem in to je tudi pobuda, ki so jo podali številni v tem odboru. Tako da bom spremljal to, kako direktiva o sistemih zajamčenih vlog deluje v okviru EBA in eh, na to bom pripravljen razmisliti o alternativah pred eh, julijem leta 2019, ampak seveda v luči situaciji, kateri bomo priča takrat. Vsekakor pa bom zaenkrat eh, preučeval to vprašanje in bom vedno pripraven spregovoriti s tem odborom o tovrstnih vprašanjih. Hvala, naslednja pa je Kay Swinburne za EKR. Hvala, najlepša hvala, ponovno pozdravni gospod Lord Hill. Uh, EKR je mislil, da se vam pravzaprav ni treba vrniti, ker ste že prvice dobro odzvali. Tako da mm, vam bom pomagala ohraniti časovno omejitev. Vem, da je težko v dveh minutah podati podroben odgovor, ampak bi vas prosila, da ne, morda nekoliko več pomeste o kategoriji rasti trga za MSP-ji. Nekateri v tej dvorani smo se kar nekaj časa v okviru Mifidi, Mifida ukvarjali s tem vprašanjem. Zanima me, kako boste trg rasti odprli oziroma omogočili boljši dostop do njega za podjetja in državljanje. Najlepša hvala bom na kratko obrazložil to vprašanje. Kot sem dejal že prej, sem vesel, da sem ponovno z vami. Glede tega, kaj lahko storimo, predvsem, ko gre za vidik rasti, znamko rasti in rasti trga. Za MSPM pa mislim, da je pravi pristop najprej ta, da spodbujamo MSPM. Razlogo za to je kar veliko. Najprej to bo zagotovo ključna prednostna naloga za me. Kar pa se tiče, odkot bodo sredstva prišla, torej prek bank ali drugih oblik financiranja, pa naj povem, da je treba v okviru CMU diverzificirati finančna sredstva. Verjetno bolje kot kdorkoli drug eh, veste, kako je na tem področju. Zelo tesno ste sodelovali na področju MIFID-a. Trg za rast MSP-jev je multilateralna pogodba neke vrste, v kateri je skoraj da polovica akterjev MSP-jev in glede na to situacijo bi bilo primerno si zamisliti nekoliko bolj enostavno ureditev, zato da bi lahko zagotovili rast. Podrobnosti pa bo seveda treba urediti v delegiranih aktih. Glede tega, kako bomo oblikovali te podrobnosti, pa vam lahko odgovorim, da sem pripravljen z veseljem sodelovati z vami in drugimi, ki so usposobljeni na to, tem področju, tako da lahko razmislimo o tem, kako zapolniti vsebino teh aktov ampak menim, da če bomo us, uspeli najti pravo ravnovesje, bomo lahko spodbudili gospodarstvo. Kot sem dejal že, praj, že prej, je treba zagotoviti, da lahko lahko MSP-ji dostopajo do financiranja, da zmanjšamo torej upravne obremenitve in ovire dostopa do finančnih sredstev, tudi ko gre naprimer za računovodske revizije. Uh, Ta ideja rasti trga za MSP je, je torej ideja, ki mislim ima velik potencial za rast. Najlepša hvala, sedaj pa Silvi Gular za Alde. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa, Lord Hill, da ste ponovno prišli k nam. Hvala lepa tudi za eh, detaljirane odgovore. Eh, to zadevo ste vzeli resno in to zelo cenimo. Sedaj imamo tudi vaše detaljirane odgovore in rada bi se osredotočila na odgovor 11 in 12. Meni je zelo pomembno, mene slišite? Bom še enkrat začela. Bom še enkrat začela. Je v redu? Dobro. Torej, rekla sem, da je moč Evrope v svetu nekaj, kar me zelo skrbi in v odgovorih 11 in 12 ste predstavili dvi nekoliko različni viziji. Zanima me, ali se strinjamo glede 12. Pravite, da je treba harmonizirati pravila z drugimi deli sveta, z američani, kitajci in tako naprej. In vi pravite naslednje in sicer, da ste pripravljeni braniti interese Evropske unije, kaj ti objektivno gledano nismo vedno v isti situaciji kot druge države članice. Torej imamo pač pravila, eh, ki jih uporabljamo za banke, ki so v različnih situacijah in to je seveda zelo nevarno. Kaj to pomeni? Mi bomo eh, sodelovali z drugimi in razpravljali tudi eh, znotraj evropskih držav, ali pravite da je treba upoštevati specifično situacijo evrope harmonizirati pravila in tudi najti pač neko stično točko z drugimi upam eh, da sem bila dovolj jasna hvala Thank you and uh, apologies for listening on Najlepša hvala, se obračujem na napačnem kanalu, sem vas poslušal. Sem pa imel za to priložnost, da nekoliko izpilim svojo francoščino. No, glede vprašanj evropskih specifičnosti, mislim, da, sem, da te obstajajo in jih je treba upoštevati. Ni treba vedno misliti, da si je treba prizadevati za popolno enakovrednost pravil, ampak mislim, da je vsekakor treba delati na ekvivalenci v tem kontekstu. Treba pa je tudi razumeti, na v kakšni situaciji smo, kajti po mojem občutku je to najboljša priložnost eh, za napredek. Če vemo, v kakšni situaciji smo, vemo, da nima smisla povsod eh, uvajati enakih pravil. Tako da mislim, da je načelo ekvivalentnosti, enakovrednosti dobro. Treba je predvideti določeno predvidnost in upoštevati da v vsakem pravosodnem okolju ne bomo imeli enakih pravil zaradi tega, ker se pravni sistemi med evropskimi državami in tudi državami po svetu razlikujejo. Treba pa je seveda z tehničnega vidika natančno preučiti tuja pravila. To nam na to omogoča razumeti njeno zakonodajo in eh, sprejeti ustrezno odločitev. Moj odgovor na vaše vprašanje za najboljši način nadzora v mednarodni situaciji je spoštovanje načela enakovrednosti. Seveda pa ta ukrep ne more iti samo v eno smer, mora iti tudi za recipročnost. Tudi druga država mora sprej, ekvivalentno sprejeti naša pravila. Tako da sam bi tako lahko opravil delo na tem področju oziroma nadaljeval delo na mednarodnih formulih, forumih. Mislim, da je to z vedika rezultatov in tudi z praktičnega vedika najboljša pot naprej. Najlepša hvala. Naslednja zaguje pa je Marisa Matijaš. Obrigada, senhor Hill. Um, respondeu às perguntas que lhe enviamos, mas mais uma vez recusou. Najlepša hvala. V, odgovorili ste na naša pisna vprašanja, ampak v odgovorih niste odgovorili, kako je seznamom lobistov. Dejali ste, da smo rok z, za to vprašanje že predstavili. To ste izpostavili že večkrat. Tako da moje vprašanje je naslednje. Ali čakate na to, da bo parlament mnenja, da ni več poti nazaj? Čakate na to? To bi bilo moje prvo vprašanje. Moje drugo vprašanje pa se nanaša na preglednost. Komisar ima odgovornost, sploh ko gre do preglednosti v odnosu do parlamenta in državljanov. Tako da moje vprašanje se glasi. Če ne želite odgovoriti kategorično na to vprašanje, me zanima, kakšno je vaše, vaš odnos do nadaljnega dela z lobisti. Uh, uh, uh, Najprej glede transparentnosti in glede dela s parlamentom ter plejado drugih akterjev. Mislim, da sem v prejšnjih razpravah, ki smo jih vodili v odboru Ekon, uh, že izpostavil, kako resno jemljem to vprašanje. Mislim, da je kar nekaj načinov, kako se soočati s tem vprašanjem. Lahko objavljam sestanke, ki sem jih imel, lahko zagotovim, da organi, ki jih Finance Watch naprimer povezuje z določenimi podjetji, da uporabimo te mehanizme, da objavimo pogajanja, ki potekajo, na voljo imamo lahko registar, o katerem je spregovoril tudi gospod Junker, tako da mislim, da je kar nekaj načinov, kako se soočiti s tem vprašanjem. Kar pa se tiče vašega prvega vprašanja, pa bi lahko podal nekaj pripomp. Kar se tiče lobiranja in podobno, ko sem bil vodja Lordske zbornice, sem zaostril pravila glede lobiranja. Razlog, zakaj ne morem odgovoriti na ta vprašanja, pa ni ta, da bi želel biti nespoštljiv. Nikakor. Ampak eh, tu gre za navajanje držav oziroma podjetij, ki so spremenile lastnike. Gre za podjetje, s katerim nisem sodeloval pred 25 leti, tako da je se znam težko sestaviti. Torej, osnovno vprašanje tega, s kom sem sodeloval oziroma za koga sem delal v preteklosti, ki je sicer razumno. Odgovor je torej, da sem že pred petimi leti nehal delati, sodelovati z temi podjetji. Nisem na nikakršen način eh, v stiku, ne sodelujem s podjetji, s katerimi sem sodeloval še pred petimi leti. Uh, nisem upleten oziroma prisoten na katerikoli družbi. Torej, vprašanje, ali imam kakšen vzgib za to, da bi deloval v interes katere korporacije, ne. Svoje pravne odgovornosti jemljem zelo resno in tudi svojo osebno odgovornost jemljem zelo resno. Next speaker is Sven. Hvala. Naslednji bo spregovoril Sven Gigold, ki je koordinator pri zelenih. Hvala. Eh, Lord Hill, najprej moram povedati, da sem pozorno prisluhnil vaši pravljici, ki ste nam jo povedali v letu 2019. Imate občudovanja vreden glas za pripovedovanje take pravljice. Eh, torej, zelo ustvarjalni ste in otroci bi vam najbrž veseljem prisluhnili. Z mojega stališča pa eh, ne razumete, da gre tukaj za vprašanje zaupanja in sicer eh, je vprašanje naslednje, ali vi z vašim ozadjem, eh, s tem, kako je bila pozdravljena vaša kandidatura, torej to sproža vprašanje zaupanja. Niti enkrat niste omenili podjetij, za katera ste delali in to spodbuja občutek nezaupanja. Ali ste pripravljeni podati vsaj kakšen primer podjetij, za katere ste lobirali? To bi nam dalo znak, da želite prekiniti eh, s tem pristopom in da bomo eh, zdaj postopali na drugačen način. Žal mi je, da se tako počutite glede zaupanja. Večkrat sva se že pogovarjala o tem in razložil sem dejstva. Uh, kar se da jasno v svojih pisnih odgovorih, sem tudi opisal podjetja, za katera sem delal, to je bil eh, Quiller. In eh, podatki so znani, eh, na spletu so in vsak jih lahko vidi. Želim biti jasen glede vsega in to sem že razložil. Eh, finančne storitve oziroma ta vidik delovanja našega podjetja pa ni stvar, v katero bi bil sam upleten. Potem eh, lobiranje, kot vi to imenujete, oziroma javno delovanje, je, bilo, je predstavljalo le majhen del delovanja tega podjetja. Ustvarja se vtis, da sem bil upleten v industrijo finančnih storitev, ampak ta vtis ni pravilen. Skoraj pet let je že od tega, kar sem zapustil to podjetje. Eh, takrat sem začel delati v javni upravi in to obdobje življenja, na katero sem tudi eh, ponosen, imel sem namreč uspešno podjetje, zaposloval sem ljudi, ampak to obdobje je končano in nimam nobenega namena niti želje, da bi se vračal eh, nazaj. Bil sem minister, skušal sem Eh, biti koristen na področju izobraževanja v Združenem kraljestvu, zdaj pa v Evropski uniji. Eh, mislim, da eh, je to jasno. Ne bom ogrozil ugleda te institucije, nič takega ne bi naredil in ravnal bom primerno in z vso integriteto, ki mi je na voljo. Hvala. Wolf. Hvala, Stefan Wolf, v imenu skupine EFDD. Lord uh, Hill, uh, predstavili ste zelo rožnato sliko Evrope leta 2019. Niste samo kandidat za komisarja, ampak ste celo Nostradamus za EU. Rekli ste, da bo Evropska unija uspešna. Uh, Eh, prejšnji teden ste govorili o svoji zavezanosti in svoji zaobljubi EU. Rekli ste tudi, da bo Evropska unija še naprej vključevala tudi Združeno kraljestvo. Torej, napovedujete, da referenduma ne bo. Ali pa, če bo referendum, potem napovedujete, da bodo ljudje glasovali za to, da ostanejo eh, v Združenem, oziroma da Združeno kraljestvo ostane eh, v Evropski uniji. Sam mislim, da je vaša kristalna okrogla napačna. Ali boste uh, ostali komisar, ali lahko še to uh, napoveste? Z vašo uh, podporo upam, da bo odbor uh, sprejel razumno odločitev glede mene. I said, I said what I said. Rekel sem, kar sem rekel, torej o 28 članicah EU leta 2019. To je moje upanje, mm, v to verjamem. Verjamem, da bo prišlo do referenduma. Verjetno si vi tega želite. Čeprav eh, mogoče doma to skušate prikazati drugače. Referendum torej bo. Eh, imamo razprave o reformah in. Upam, da bodo ljudje imeli jasno izbiro v Združenem kraljestvu. Sam že dolgo časa menim, da eh, močna Evropska unija, ki je blizu državljanom, predstavlja dobro izbiro za Britance. In zato sem rekel, da si tako predstavljam situacijo leta 2019 ko bomo prišli do referenduma, upam, da bodo Britanci videli, da eh, so alternative članstvu v EU eh, neugodne. Govorimo o eh, pravljicah, dostop do notranjega trga za Veliko Britanijo samo, torej tega ni in podjetja, velika in majhna, eh, katerih življenja so odvisna od sodelovanja v notranjem trgu, bodo želela ostati v Evropski uniji. Hvala. Naslednji govorec bo Bernard Monod. Gospod Hill, vaša fikcija srečne Evrope leta 2019 bo ostala na ravni sanj, ker ne upoštevate bodočih šokov. E, torej, ECB želi pač kupiti pač e, določene dolgove pri bankah in vaših prvih treh mesecih eh, vašega mandata eh, želite predlagati pač eh, pot za listinjenje. In dejstvo je, da smo bili priča dogodkom pred letom 2008 in teda je prišlo pač do velikega Eh, velike krize eh, bank in eh, potem so BDP-ji padli tudi za 13 odstotkov in zašli smo v velike težave. Kakšne sankcije pričakujete in kakšne sankcije želi oblikovati komisija, če ne bo prišlo do spoštovanja pravil v okviru nadzora? Hvala lepa. I'm, I'm sorry that, uh... Eh, žal mi je, da tudi vi mislite, da pozitivna vizija ni upravičena. Eh, žal mi je, da na to gledate kot na pravljico. Delati bomo morali v tej smeri in potem eh, lahko to postane mogoče. Kar se tiče listinjanja, smo o tem že razpravljali naloga je, da najdemo načine, kako diferencirati med eh, visokokakovostnim listinjenjem in pa bolj tveganim listinjenjem. Strinjam se, da nihče ne želi iti nazaj eh, na tisto tveganje in probleme, s katerimi smo se soočali v preteklosti. Obstaja pa vse večje soglasje, da je mogoče Eh, potegniti koristi iz instrumentov eh, varnega lastinjenja. Ta parlament je februarja pozval, eh, da se vzpostavi regulativni okvir za visoko kakovostno listninjenje. Mislim, da bi s tem morali nadaljevati. Stvar bi morala biti pregledna in preprosta, interesi morajo biti poenoteni. V delegiranih aktih o solventnosti in likvidnosti je bil uporabljen eh, že diferenciran eh, pristop. Mislim, da bi morali ravnati v skladu s takimi ukrepi. Moramo tudi biti optimistični, ne smemo sprejemati prevelikih tvegan, ampak ne smemo tudi misliti, da ni mogoče eh, spet zagotoviti investicij za gospodarstvo. Hvala.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 Eh, glede EBE in pa vašega stališča glede bank, potem objavljanje rezultatov in pa napovedi delovanja bank. Veliko bank je, ki ne bodo opravili stresnih testov in bodo zato bankrotirale. Zadnjič eh, nam niste povedali svojega stališča v zvezi s tem, zato vas še enkrat sprašujem. Kakšna je vaša napoved? Ali mislite, eh, da je dobra napoved, da trge eh, eh, strašimo s takimi novicami? Ali se vam to zdi dobro? V britanskem tisku vas opisujejo kot euroskeptika, zdaj pa pravite, da ste prepričani in odločen evropejec. Kdaj so se vaša stališča glede tega spremenila? Ali takrat, ko ste bili nominirani? First of all, your second part of your question najprej drugi del eh, vašega vprašanja. Tekom let sem se naučil, da eh, tisk ljudi, še posebej britanski tisk eh, ljudi, vedno pisuje drugače, kot so ljudje v resnici. Torej, ti opisi niso vedno skladni z resničnostjo. Tukaj sem zato, ker bi rad opravljal to delo in bi rad dal svoj prispevek. Vaše vprašanje o bankah pa je bilo zelo pomembno. E, stresni testi so namenoma zelo strogi, metodologija se je okrepila po prejšnjih e, testih, ki niso bili dovolj strogi. In percepcija trga glede strogosti teh testov e, je bila pozitivna. Institucionalni investitorji izražajo svoje zaupanje v Eh, to prakso in neodgovorno bi bilo, če bi sam želel eh, špekulirati glede rezultatov teh testov. Eh, ti testi se bodo iztekli šele konec oktobra. O tem zato ne bom podajal komentarjev in to svetujem tudi drugim. Počakajmo na teste, ki bodo govorili sami zase. Vendar pa že vnaprej vemo, da banke povečujejo svoj visokokakovostni kapital, eh, več kot za biljon se je ta kapital povečal eh, od leta 2007, eh, samo v zadnjem času pa za 140 milijard. Torej, to jemljajo banke resno. Zdaj ni časa za počitek. Uh, sodeloval bom eh, s kolegico gospod Vejstager, uh, eh, da bova naredila vse glede mehanizmov reševanja in pa uh, tudi uh, pomoči držav, če bo potreben javni denar. Zaenkrat pa mislim, da ne smemo pretirano špekulirati. Hvala, Pervanž Beres, socialisti in demokrati. Hvala lepa, gospod eh, Hil. Eh, če ne bi vedela, odkot prihajate, eh, bi to ugotovila že po vašem občutku za humor. Torej, govorite o listninjanju v vašem pisnem prispevku. Tu pravite, da morajo biti vrata zaprta za kompleksne, čudne instrumente. Ali menite, da je mogoče, začeti ponovno lisninjanje in hkrati preprečiti tveganja, ki so nas privedla v krizo, iz katere še vedno nismo eh, išli. Ali se lahko izognemo eh, mehurjem, eh, špekulacijam in podobno. Eh, torej, kako bi pravzaprav lahko razlikovali med dobrim lisninjanjem in slabim? Well, I think the first thing to Prva stvar, ki jo moram povedati, je, da nimam nekega zlatega pravila, to je kompleksno področje in mislim, da bomo morali natančno presuditi to zadevo, to bomo morali storiti skupaj, ko bomo proučevali delegirane akte o solventnosti 2 in tudi v zvezi z uh, likvidnostnimi pravili. Uh, To bomo morali natančno proučiti in sprejeti odločitve. E, načela, e, ki pa so drugačna od e, zlatega pravila, so naslednja. Mm, ključ sta transparentnost in preprostost, potem poenostavitev oziroma poenotenje interesov. Ljudje bi morali imeti jasno pred očmi, kaj je v igri, potem transparentnost, da bodo investitorji eh, jasno razkrivali in javno razkrivali informacije ter podajali ustrezne kreditne ocene. Poenotenje interesov pa pomeni naslednje. E, torej, tiste enote, ki dajajo proizvode na trg, bi morale Eh, same biti izpostavljene tveganju, tako da bi zagotovile varne instrumente. Mislim, da bi morali o tem eh, natančno razmisliti z vami. Mislim, da eh, imamo priložnost za regulativni okvir za tako visoko kakovostno listninjenje. To bo ena moja, mojih prvih prioritet, če bom potrjen. Začel bom s pripravljalnim delom, da bi ocenili učinek uh, take pobude, če bi do nje prišlo. Hvala. Danuta. Hvala. Naslednja govornica je Danuta Hübner iz ELS. Hvala, gospod predsednik. Lord Hill, bil, odgovorni boste za industrijo, ki je zelo dinamična. V finančnem sektorju se novi instrumenti. Eh, pojavljajo s hitrostjo, ki je večja od naše hitrosti odzivanja. In ne, način, kako to zauvidemo, je, da eh, raziščemo potencial delegiranih aktov, ki jih vi tudi zelo pogosto omenjate. Eh, namesto, da porabimo še dodatni dve leti za izboljšave uredbe. Ampak obstajati mora zaupanje med Evropsko komisijo in parlamentom. Videli smo tudi, da komisija ne eh, sprejema rada eh, mnenja eh, Evropskega parlamenta glede delegiranih taktov in BRRD. To ni tako dober primer delegiranih aktov. Ali nam daste kakšen primer, kako boste vi zagotovili, da Eh, bodo upoštevane zakonite in upravičene skrbi Evropskega parlamenta v komisiji, tako da bomo zagotovili ustrezne rešitve brez nepotrebnih zamud. Eh, najprej eh, načelo vašega vprašanja oziroma tisto, kar je skrito za vprašanjem. S tem se strinjam. Ukvarjamo se z industrijo, ki je zelo dinamična, zato moramo ostati v stiku Eh, z vsem eh, novim razvojem. Delegirani akti nam omogočajo, da ukrepamo hitreje na eh, področju osnovne zakonodaje. Lažje se tako prilagajamo, te akte lahko spreminjamo hitreje kot pa direktive in uredbe. Strinjam se z vami, da ima parlament ključno vlogo, ki jo tukaj lahko odigra. To je tista primarna zakonodaja, ki. Eh, jo določa eh, parlament. Parlament ima tukaj kot eh, so zakonodajalec pomembno vlogo. Parlament ima tudi pristojnost, da nasprotuje drugotni zakonodaji. Parlament torej mora biti vključen in moja zaveza vam je, da bomo delovali v duhu sodelovanja. To je že razvil gospod Barnier in sam se bom tudi trudil za tak pristop. To je torej zaveza, ki vam jo lahko dam v tem trenutku. Na tem hitro razvijajočem se področju pa moramo eh, vse čas imeti dialog, odprte kanale komunikacije, eh, moramo imeti vse informacije in v tem duhu bi rad opravljal to delo. Hvala. Zdaj besedo dobi gospod Renato Soru, eh, skupina SND. Postavil bom vprašanje v italijanščini, Lord Hill. Ko ste opisovali, kaj se bo zgodilo v naslednjih petih letih, eh, ste za leto 2019 eh, omenjali Unijo kapitalskih trgov, ki bo upoštevala skrbi državljanov. Rekli ste tudi, da bo Unija kapitalskih trgov eh, del eh, prevzemanja tveganja. To je zelo zanimivo. V naslednjih tednih bo Evropski parlament eh, proučeval varnost finančnih transakcij. Osredotočali se bomo posebej na preglednost. Razumeti moramo velikost tega evropskega trga, več kot 500 uh, eh, milijard uh, je tukaj v igri uh, in ta trg je večji od ameriškega ali od kitajskega. Ali mislite, da tukaj uh, obstaja ustrezna preglednost? oziroma kaj bi naredili vi za to, da bo v prihodnosti to manj tvegano in da zaradi tega ne bo prišlo do krize. Well, I think, uh, the key question that you are ključno vprašanje eh, glede transparentnosti je pomembno in s tem se strinjam. Preglednost mora eh, vladati na vseh področjih eh, našega pristopa do finančnega upravljanja. Do potrošnikov, do državljanov moramo biti pregledni, vedeti morajo, kaj kupujejo, da ni kakšnih skritih terjate oziroma pristojbin, če so, morajo to poznati potem investitorji morajo tudi eh, vedeti, v kaj vlagajo. Eh, s tem je povezano vprašanje gospeje Berez glede lastinjenja. Transparentnost je pomembna tudi, če želite razvijati trg za majhna in srednja podjetja, če želite zagotavljati naložbe za ta trg. Investitorji potrebujejo informacije o teh podjetjih. V tem trenutku takih informacij nimajo, kaj ti dostop do teh informacij ni enostaven. Ta trg je namreč razdrobljen. Torej, eh, transparentnost mora biti eno izmed vodil, eh, ki se jih bom držal pri vseh eh, svojih prihodnih korakih, bodi si, ko gre za nadzor, za investicije, za potrošniško blago in vse ostalo. Now the next. Hvala. Gospod Otmar Karas je naslednji govorec iz ELS. Hill, welcome back. Uh, ich Gospod Hill, dobrodošli nazaj. K vaši uvodni izjavi bi se rad povrnil. Imam jasno vprašanje. E, torej, tu ste prikazali celo vrsto slik. Kaj pa so vaši trije najpomembnejši prioritetni projekti, s katerimi boste zagotovili, da se te slike uresničijo? In od teh treh prioritet, kaj bo vaš prvi načrtni ukrep, zakaj boste sprejeli ta uh, ukrep in kje so pomankljivosti sedaj? Well, it's, um, always... Eh, vedno je težko izbrati uh, tri stvari. Uh, v svojih uvodnih izjavah oziroma v uvodni izjavi danes sem si jih izbral pet. Tukaj gre za notranjo stabilnost sistema, ki jo moramo zagotoviti, uh, potem delo, ki ga moramo opraviti. To je pomembno zato, da bomo podprli bančno unijo. Uh, Eh, s tem se bomo morali začeti ukvarjati takoj. Eh, delo že poteka na tem področju. Druga stvar eh, bi bila unija kapitalskih trgov. In glede prvih ukrepov na tem področju lahko povem, da sem se že pogovarjal o stvarih, ki jih lahko takoj naredimo, naprimer LTIF, potem trg rasti za MSP je. Eh, potem kako eh, spodbujati zasebno prodajo. Eh, komisija že dela na tem področju, mislim, da bi to bilo torej druga stvar, to bi bila druga stvar, s katero bi se ukvarjal. Tretja stvar pa je ukrep, ki pomaga majhnim in srednjim podjetjem. Tukaj gre za stvari, ki eh, so razporene čez več področji, več sektorjev in če bomo lahko osredotočili svoja prizadevanja, mogoče uh, ste to imeli v mislih, namreč osredotočenost, to je pomembno v vsaki organizaciji, v vsakem podjetju ali v vladi, za katero sem delal, obstaja veliko stvari, eh, ki jih lahko naredimo, Eh, najuspešnejši pa smo takrat, kadar se jasno osredotočimo. Torej, eh, tretja stvar eh, bi bila majhna in srednja podjetja in to, kar lahko mi storimo za nja. Sam Poterho je naslednji govorec. Dobrodošli ponovno v našem odboru Lord Hill. Eno od vprašanj e KR zadnjič eh, je zadevalo odnos med EU eh, e in ZDA in pa tretjimi državami. Ali vidite podobne izzive eh, tudi z drugimi regijami, ne samo v odnosu med EU in ZDA? Mogoče eh, mislite, da se preveč osredotočamo samo na odnos med EU in ZDA. Mogoče je to res dobro, da nas na to opozorite. Pomembni interesi eh, za EU obstajajo tudi v odnosu do drugih držav. Ves čas moramo razmišljati tudi o svojem odnosu do najhitreje rastočih gospodarstev. Finančni centri so v Aziji, naprimer Hong Kong, Singapur. Eh, globalni izzivi so pred nami in eh, zagotoviti bi morali to, da bodo ti deli sveta, ki se hitro razvijajo, eh, tudi vključeni v naše eh, odnose. Z gospod Gular smo že razpravljali o tem, potrebujemo jasna pravila za tretje države, da bo to v interesu finančne stabilnosti EU in pa v interesu potrošnikov v EU ne smemo tukaj zauzeti pristopa oziroma zunaj eh, teritorijalnega pristopa. Eh, mislim, da bi morali eh, sodelovati in usklajevati naše sisteme na globalnem trgu. Zagotoviti moramo, da bo globalna regulativna reforma še naprej potekala ne smemo si privoščiti delnega izvajanja takih eh, reform, kajti to bi privedlo do regulativne arbitraže. Zagotoviti moramo, da bomo krepili vezi eh, s temi eh, hitro razvijajočimi se trgi. Sam se zavezujem k dobremu sodelovanju komisije in svojemu lastnemu sodelovanju v okviru G20. Eh, govoril bom o teh procesih eh, ekvivalence z različnimi deli sveta. Eh, poleg tega bom vedno sodeloval z vami in vam tudi sporočal o napredku. Kora van Njuvenhuizen Alde. Tukaj sem, tukaj sem. Gospod Hill, hvala lepa za pisne odgovore na vprašanja o uniji kapitalskih trgov. Tu ste dali dosti detajlov. V svojih odgovorih ste tudi povedali, da eh, so določene ovire za eh, celovit trg že znane. Na to bi se osredotočila. Rekli ste tudi, da se boste na začetku lotili tistih področji, kjer so ovire že jasne, kjer je tudi razvidna rešitev, potem pa navajate tri. Eh, teme visoka kakovost pri lesninjenju, potem eh, informacije o MSP-ju čezmejno, potem eh, tudi eh, zasebne investicije na evropskem trgu. Vse to je zelo obetavno in zaradi tega sedaj želim zastaviti vprašanje. Kaj je vaša definicija hitrega ukrepanja? Se pravi, kdaj lahko od vas pričakujemo predloge v zvezi s temi vprašanji? No, v britanski politiki se vedno reče naslednje. Ko nekaj prihaja, rečemo, prihaja pomladi, do poletja, jeseni in potem pomlad, poletje in jesen postanejo zima. Vendar to se v tem primeru ne bo zgodilo zaradi različnih razlogov. Gre za zelo pomembno področje. Tu moramo kar se da hitro začeti velik izziv ki ga moramo premagati je da ustvarimo nek eh, zagon in 28 eh, držav članic hoče biti pravzaprav del tega in tu moramo doseči nek premik. Torej, jaz sem zelo zauzet za hiter napredek. Prejšnji teden sem eh, tudi povedal uh, naslednje. Eh, mislim da je smiselno da se opravi dobra gospodarska analiza problemov ovir in kako jih lahko premagamo in to je treba narediti in s tem se želim pravzaprav ukvarjati na samem začetku če me potrdite za komisarja bom začel s tem in potem eh, bom eh, poročal v novem letu bi pač eh, prinesel eh, ideje, eh, imeli bi predloge, razpravo z vami, detaljiran akcijski načrt in tako bi nadaljevali. Ob tem pa se določene stvari že dogajajo, naprimer LTF in podobno poročilo, o katerem sem ravno kar govoril, torej o zasebnih investicijah in podobno. Torej, pri teh stvarih, ki se že dogajajo, moramo pač dodati zagon in mi moramo tu doseči napredek, kar se da hitro, takoj. Torej imam občutek nujnosti, da je treba hitro ukrepati in upam, da se eh, s tem strinjate, kaj ti eh, ura bije. Eh, hvala lepa, gospod Peter eh, Sima, SND. Eh, gospod Hill, v svojih dosedanjih odgovorih eh, ste izpostavili pomen dolgo eh, trajnega, trajnostnega financiranja podjetij. Torej, na nekaj pa se niste osredotočili in sicer niste govorili o evropski varčevalni knjižici. Eh, s tem bi zagotovili večjo varnost eh, za varčevalce, eh, nasprotniki pa se bojijo, da odhoda pravzaprav teh navadnih kreditnih poslov, bojijo se okoljstva, grožanja MSP-jev. Kaj menite vi o tej eh, evropski vrčevalni knjižici ali se boste lotili predloga svojega predhodnika. Potem eh, drugo vprašanje obremenitev zaradi zakonodaje za finančne trge. Pravite, da vam je razbremenitev MSP-jev eh, in malih finančnih akterjev zelo pomembna, vendar obstajajo torej velike razlike med velikimi in majhnimi banki. Naprimer pri neposrednem nadzoru strani ECB-ja in eh, pri mehanizmu za reševanje so razlike. Se pravi, ali boste vi na te stvari eh, drugače gledali v prihodnje? Hvala lepa. Najprej eh, glede obravnavanja različnih eh, institucij, različne velikosti, torej mislim, da je pomembno, da diferenciramo na nek pameten način se pravi če govorimo o spodbujanju eh, lesninjenja in doseganju visokokakovostnega lesninjenja če govorimo o regulativnem eh, bremenu za msp je potem eh, ne more biti en odgovor primeren za vse isto velja Eh, tudi za ukrepe za varnost bančnega sistema in mislim, da moramo upoštevati različne okoliščine in eh, velikosti različnih institucij. Je pa tudi res, da eh, pri prispevkih različnih bank za sklad za reševanje, da je to nekaj relevantnega za vse banke in vse bi morali dati nek prispevek. Eh, vendar, gospod Simon, vi pravite predvsem naslednje. Eh, mi moramo inteligentno na vseh področjih uporabiti neko diferencijacijo. Ne smemo biti malomarni eh, ali pa samovoljni, kar zadeva regulativno tveganje. Tu gre tudi za inteligenten pristop Eh, do različnih ravni tveganja. Eh, torej, kar zadeva vaše prvo vprašanje, bi bil moj odgovor naslednji. Torej, mi imamo določene opcije na področju Unije kapitalskih trgov in jaz bi rad odprto uh, obravnaval različne opcije. in če imate vi pač neko prednostno opcijo, bi o tem z veseljem razpravljal tudi z vami. Rad bi preveril potencijale in težave, ki se v tem skrivajo. Hvala lepa. Kolege, prosim, da dejansko spoštujejo čas. Ena minuta za vprašanje, dve minuti za odgovore, eh, kajti mi moramo pravočasno končati. Naslednji je gospod Brian Hayes, ALS. Gospod Lord Till, dobrodošli tukaj. Nekateri kolegi so pač rekli, da imate neko magično kroglo in eh, videli ste Evropo leta 2019. Dobro je, da eh, nek eh, visok politik iz Združenega kraljestva predstavi tako podobo, kajti mi želimo slišati v tem odboru, da želi Združeno kraljestvo ostati v Evropski uniji. Ali menite, da obstaja neka skrb v državah eh, eh evroobmočja, da ta resor prevzema nekdo iz države, ki ni v evroobmočju. E, torej, kako želite vi obravnavati prav to vprašanje, kako želite zagotavljati boljšo integracijo e, držav evroobmočja kot nekdo, ki prihaja iz e, območja zunaj eurocone? E. Torej, tu bi odgovoril na naslednji način treba je eh, razreševati nasprotja med eh, člani eh, evroobmočja in tistimi, ki to niso in to je naloga, ki jo želim prevzeti jaz, tudi v kontekstu bančne unije. Bom pa jaz seveda na te stvari pristopil drugače eh, kot eh, gospod eh, Barnier, ki je bil iz evroobmočja, pa so mu to očitali tisti, ki niso v evroobmočju in mislim, da je tudi drugačen pristop mogoč. Glede evroobmočja in mojega mnenja v zvezi s tem, mislim, da sem v zadnjih petih letih Eh, spozna, da smo vsi spoznali, da integracija iz časa pred krizo ni bila zadostna. In mislim, da je v evroobmočju bilo zelo veliko starjenega v zadnjih petih letih. Boljše upravljanje, potem pa bančna unija, za katero naj bi bil jaz odgovoren. Mi se moramo pač osredotočiti na to, da bi pravila za vse to delovala in treba je preveriti, tudi, ali je mogoče pravila izboljšati in dopolniti. Treba je poskrbeti za stabilizacijo in okrepitev evroobmočja in to zahteva verjetno večjo integracijo. Torej, če se izkaže, da je potrebna nadaljna integracija na področjih, za katera sem jaz odgovoren, bom ustrezno tudi predlagal. Če bi Eh, jaz gledal v preteklost in ne v kristalno kroglo, eh, če bi pogledal v leto 2012, eh, bi verjetno z vašo pomočjo tudi predlagal bančno unijo in pravzaprav podpiram dosedanje akcije komisije na tem področju. Hvala lepa, Miguel Biegas, GUE. Primeiro tem a ver com o Tratado de Livre Comércio. Najlepša hvala. Imel bi več vprašanj. Najprej eh, eh, prosto trgovinski sporazum z eh, ZDA in Kanado, potem pa dostop do investicijskih skladov. Ali bi to lahko uh, ogrozilo prestrukturiranje na nacionalni ravni? Naslednje vprašanje direktiva 2014 eh, naj bi pač preprečila, da bi banke zahtevale več finančnih sredstev. Eh, v ZDA je bilo tudi nekaj sodb v zvezi s tem. Eh, tu se zastavlja vprašanje, ali vam je blizu predlog likanja, ki želi ločevanje med različnimi eh, transakcijami, naprimer spekulativne transakcije bi ločili ali pa eh, ste bolj za predlog eh, nekda, njega komisarja Barnjeja, ki želi srednjo pot. I'm afraid I didn't get the last. Žal mi je, da pravzaprav konca vprašanja nisem uh, slišal. Morda se lahko o tem eh, pogovarjamo tudi pozneje, če dovoli predsedojoči. Sorry, could you, could you Bi lahko še enkrat formulirali vprašanje? No, moje zadnje vprašanje je bilo naslednje. Pri ločevanju bank, ali želite popolno ločevanje med eh, špekulativnimi aktivnostmi in normalnimi posli ali pa eh, ste za neko srednjo pot, ki je bila, ki je bila predlagana, eh, kjer lahko pač nekatere banke izvajajo te aktivnosti tudi znotraj normalnega bančnega posla. The, uh, Glede zadnjega vprašanja. Ogledal sem si eh, sedanji predlog na podlagi predloga Likonen. Eh, torej, tu eh, je šlo za vprašanje ločevanja bank in tudi eh, tu je šlo za vprašanje. Eh, kako je s bankami, ki so prevelike, da bi propadle. To so vprašanja, ki se jih moramo uh, lotiti tudi v okviru nadzora in reševanja, vendar pri uh, velikih in kompleksnih bankah moramo storiti več. Kolikor sem do sedaj videl, podpiram uh, uravnovešeni predlog gospoda Barnjeja. Mislim, da je o tem treba še razpravljati. Vi imate morda. Uh, Eh, občutek, da to ne zadošča, nekateri pa morda menijo, da je to že preveč. Mislim, da moramo o tem še eh, razpravljati. Tu gre za vprašanje reševanja. Vendar mi moramo res pohiteti pri reševanju vprašanja eh, kaj pomeni preveliko da bi propadlo in eh, mi moramo dejansko pogledati kaj se dogaja v evropski uniji in tudi na mednarodni ravni kajti tudi tam se zelo veliko dogaja potem pa prvo vprašanje ttip in isds eh, Cecilija Malmstrom je seveda odgovorna za to področje. Eh, v zaslišanju je tudi povedala, da je eh, še prezgodaj, da rečemo, ali bo ASDS vključen v TTIP. Eh, vendar, če bo to področje vključeno, potem potrebujemo tudi previdnostne ukrepe. Eh, to moram upoštevati tudi v pogajanjih EU in Kanada. Eh, mislim, da imam premalo časa za popoln odgovor, bom pa z veseljem pozneje še razpravljal o tem z vami. Hvala lepa. Eh, gospa Moliskot Kato. Torej, mislim, da imam po vašem prejšnjem nastopu dvome glede vaše evropskosti in evropskosti ne vem ali je bilo res pametno da so vas nominirali za eh, to vaše področje tu prihaja eh, do konflikta tudi z eh, vlado katere član ste bili in širšimi interesi evropske unije torej morda bi lahko anticipirali določene konflikte in zanima nas kako nameravate eh, pravzaprav ravnati v primeru konflikta. Eh, Naprimer, govorili ste tudi o eh, bonusih za bančnike in podobno. Potem pa mene seveda zanimajo tudi eh, podatki o eh, raznih sestankih, eh, na katerih ste sodelovali v zadnjih šestih mesecih v okviru Shipping Noton Seta. Torej, uh, Tu vas moram razočarati, s tem jaz nimam nobenega opravka, jaz sem mirno živel v Salisburyju in to je vse. In s tem eh, mi nisem imel nobene eh, zveze, s temi dobro povezanimi tipi. Eh, torej, v zadnjih šestih eh, mesecih eh, sem imel seveda številne sestanke. Nimam nekega dnevnika v zvezi s tem, vendar kot vodja zgornjega doma sem seveda se s premijejem srečeval skoraj da vsak dan, ker je pač to moje delo. Torej, seveda sem imel zelo veliko sestankov v zadnjih osemnajstih mesecih ko sem bil pač eh, vodja eh, zgornjega doma potem pa vprašanje neodvisnosti ki ga zastavljate to je seveda zelo pomembno eh, lahko vam dam samo odgovor ki sem ga že dal in ki sem ga morda že dal zadnjič E, torej imam pravne obveznosti po e, pogodbi imam moralno odgovornost ker bom zaprisegel in imam tudi svoj osebni pristop do življenja in tu se želim vedno primerno obnašati in narediti to kar obljubim e, ne obljubljam česar ne morem narediti in če me potrdite se želim na podlagi vsega tega lotevati svojega dela. E, torej, mislim, da e, je zame jasno, da moram e, in hočem delovati v skupnem evropskem interesu, kot vsi drugi komisari to pričakujete od mene in prepričan sem, da boste ugotovili, da bom svojo dožnost izpolnil. Hvala lepa, gospod Patrick O'Flynn, EFTD. Hvala lepa. Lord Hill. Eh, eh, torej, menda je eh, premije eh, prepovedal eh, pravzaprav eh, kakšno koli nominacijo eh, za eh, evropskega komisarja, ki bi zahtevala dodatne volitve. Ali je to tudi razlog za to, da ste vi imenovani, ker pač v zgodnjem domu ni volitev? In zakaj naj bi oseba, ki prihaja iz države, ki ni del bančne unije, bila pristojna za bančno unijo? In sedaj pravzaprav govorite, kako se zauzemate za evropski ideal za integracijo Evropske unije. Ali imate pravzaprav kakšen odgovor na vsa ta vprašanja? Uh, ne vem pravzaprav, na kaj merite svojim vprašanjem. Se opravičujem. No, prvo vprašanje, zakaj sem eh, jaz bil izbran eh, za kandidata? Torej, premijeja morate vprašati, zakaj me je imenoval. Eh, z veseljem vas bo eh, sprejel, morda v Klaktonu. Se opravičujem, to je lokalna referenca, ki jo razumejo samo eh, britanski poslanci, ki poznajo britanski sistem volitev. No, mislim, da imam dobro mešanico izkušenj v vladi, bil sem prestojen za eh, reformo izobraževanja, bil sem eh, tudi vodja eh, zgornjega doma in bil sem svetovalec na področju politike, poslovnega sveta in to je dobra mešanica za moje delo tukaj. In zakaj sem jaz pristal na to? Zato, ker sem menil, da lahko dam nek prispevek lahko pravzaprav morda pokažem, zakaj naj bi Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji. Tu se morda razlikujeva. Eh, vendar to je bil moj razlog za to, da sem sprijel kandidaturo. Na ta način pristopam k delu. Nočem delati političnega kandidatura eh, kapitala iz tega, da želim eh, resno delati na resnem področju v zgodovinskem trenutku, pa eh, je to pravzaprav moja motivacija in eh, to je vse, kar lahko povem v zvezi s tem. Hvala lepa, gospa Nena Čil, SND. Hvala lepa. Gospod Hil, dve točke bi omenila. Banke, ki so prevelike, da bi propadle kljub eh, vsej bančni zakonodaji je velikost in kompleksnost bank v EU še vedno problematična. Velike banke so prejele 38 eh, milijard pomoči iz eh, državnih proračunskih sredstev. Kako želite preprečiti te pomoči potem drugič eh, lisninjenje, o tem so govorili že kolegi. Mislim, da morate eh, natančno povedati, koliko krat lahko določeno eh, premoženje prepakirajo in kako je z spreminjanjem pravzaprav v celem procesu. Najprej glede Banki so prevelike, da bi propadle. Strinjam se z vami, da je to ekstremno pomembno vprašanje in mi moramo delati na tem in tu moramo doseči nadaljni napredek. Gospod eh, Barnier je v zvezi z bančno unijo že naredil pomembne korake in s tem je postal bančni sistem bistveno bolj varen. Imamo relativno majhno število res velikih bank, Nekatere imajo premoženje v velikosti eh, eh, BDP-ja neke države in eh, mi moramo pravzaprav nadaljevati delo, ki je bilo začeto. Potrebujemo nadaljne strukturne reforme za banke, to je naša prioriteta. Tudi na področju organa za finančno eh, stabilnost eh, se je eh, začelo delati in sicer zagotavlja se tudi z, ustrezna zmožnost absorbiranja izgub in mi moramo seveda preučiti, ali obstajajo še kakšna druga področja, kjer moramo sprejeti pač pomembne korake. Glede lesninjanja. Mislim, da sem že povedal, da lahko spodbudimo na določene načine tudi varno lesninjanje. E, torej, vi pač pravite, da je treba ustaviti to kompleksnost. Se pravi, pomembno je imeti preprostost, eh, jasnost eh, in tudi skupne interese. Vse to si pa seveda lahko še ogledamo bolj natančno. Hvala lepa, sedaj pa Burkhard Palc. Gospod eh, predsedujoči, Lord Hill, govoril bom nemško. Vesel sem, da se. Eh, danes še enkrat pogovarjamo zato, da določene stvari še poglobimo. Dve kratki vprašanji. V svojem pisnem odgovori eh, se izrekate za sorazmernost, proporcionalnost pravite, da je to pravzaprav tudi temelj vsakega predloga komisije. Ali nam lahko zagotovite, da bo to veljalo tudi za delegirane pravne akte in ali boste eh, kot komisar eh, Eh, pri organih EBA, ESMA in EOPA zahtevali večjo sorazmernost, proporcionalnost. Potem drugo vprašanje, eh, zasebno pokojninsko eh, zavarovanje, sedaj je zelo malo obresti, delnice pravzaprav tudi niso dobra alternativa. Kako želite vi to področje konstruktivno spodbujati? Hvala lepa. Um, glede pokojnin lahko rečem da je to seveda zelo pomembno področje in predlogi ki so že podani eh, so pomembni jih moramo še enkrat pregledati moramo storiti vse da ne bi pravzaprav eh, ogrozili pokojninskega trga eh, seveda je potrebno več investicij v pokojnine v razvoj pokojnin in Eh, se pravi, jaz bi tu upošteval unijo kapitalskih trgov, pa tudi tveganje za potrošnika. Treba je preveriti, ali lahko razvijamo več proizvodov, ki so na voljo čezmejno. Eh, na ta način se bodo ljudje pač eh, pripravljali na starost, kajti tudi naše prebivalstvo se stara. Potem glede proporcionalnosti. jaz se zelo zauzemam za to načelo, to sem tudi povedal, eh, ne smemo kaznovati manjših eh, finančnih akterjev z prevelikim bremenom. Eh, določena zakonodaja lahko tudi pomaga MSP-jem, ker bodo pač imeli boljši pristop do kapitalskih trgov in regionalnih investitorjev. To si moramo še ogledati mislim da si moramo tudi ogledati direktivo o prospektu e, tudi tu potrebujemo ustrezno proporcionalnost e, potem bančni prispevki za sklad za reševanje e, tu potrebujemo uravnovešenost med prispevki ki jih plačujejo velike in male banke potem imamo še celo vrsto drugih področij kjer lahko Še bolj izpostavimo proporcionalnost, to je načelo, ki ga zasledujemo vedno in z vami in z drugimi bi tudi rad eh, sodeloval in pregledal, na katerih področjih lahko to zagotavljamo. Swinburne. Hvala lepa, Kay Swinburne. Hvala lepa, Lord Hill. Prej ste omenili tudi banke, ki so prevelike, da bi propadle. Na, v zadnjem mandatu smo pripravili zakonodajo, in tu smo sledili eh, obveznostim iz G20 in tu smo predvideli centralne kileriške eh, hiše in tu imamo potem eh, neko novo kategorijo CCP-jev in ali želite pravzaprav sedaj na tem področju ukrepati in kako želite zaščititi stranke. Eh, torej, v zvezi s prejšnjim odgovorom lahko tudi povem naslednje. Eh, torej, vprašanje eh, too big to fail, preveliko, da bi propadlo, se lahko nanaša tudi na več kot samo banke in vi omenjate CCP-je in to je tak primer, to si moramo ogledati in ukrepi znotraj emirja so. namenjeni temu, eh, da trgovanje poteka bolj eh, stabilno. Eh, vendar seveda obstaja določeno koncentrirano tveganje pri manjših akterjih. Kratek odgovor na vaše vprašanje je verjetno najboljši in sicer. Ehm, nekje okoli novega leta bi predstavil uh, predlog za reševanje nebančnega sektorja, vključno s CCP-ji in uh, upošteval bom znana tveganja, s katerimi se soočamo in treba je torej uh, varovati finančno stabilnost, zaščititi davkoplačevalce. In kar pa zadeva uh, Eh, zaščito interesov upravljavcev premoženja. Torej, glede tega ne morem še dati odgovora. Mislim, da je tu še prezgodaj. Ne vem, kako bomo tu eh, ravnali. Mi potrebujemo najprej neko oceno učinka, eh, mi si moramo te stvari bolj natančno ogledati, vendar pripravljalno delo, na katero sem sklicujem, že poteka, to moramo še nadaljevati in potem predstaviti predloge. Eh, hvala lepa. Peter Ježek je naš zadnji govornik. Eh, ker imam privilegij, da zaključujem ta krok vprašanj, eh, bom bolj splošen in manj tehničen. Čeprav v pisni deklaraciji tega niste povedali, ste. Eh, menda eh, vrtnar in če boste s svojim portfeljem eh, ravnali kot z vrtom, kaj je ključ za cvetenje tega vrta in kaj boste storili za to, da bo vrt še bolj cvetel v naslednjih petih letih, bolj preprosto. Kaj so vaša glavna sporočila iz teh zaslišanj? kako gledate na skrbi tega odbora eh, v zvezi z vašo funkcijo komisarja in kako boste pravzaprav upoštevali te skrbi, eh, če prevzamete funkcijo? No, prvo, kar omenjate, je, da sem Eh, vrtnar morda nisem tako dober vrtnar vendar sedaj ni najboljši čas za sajenje sedaj je pravzaprav čas eh, za eh, pobiranje rezanje obrezovanje in podobno in če si ogledamo uredbe in razprave o proporcionalnosti potem imamo seveda interese, da spodbudimo naložbe, da naredimo nekaj na področju eh, lesninjenja. Tu lahko pravzaprav določene stvari pobiramo, vendar, če želimo cvetenje eh, eh, doseči v prihodnosti, je zame najbolj pomembno področje Unije kapitalskih trgov in mi moramo pravočasno eh, zasaditi rastline jih dobro pognojiti zato da bodo kar se da hitro eh, rasle msp ji eh, so mi zelo pomembni tudi zaradi tega ker menim da so motor rasti in to kažejo tudi moje izkušnje in problemi msp jev Eh, ko se vlade in eh, regulatorji obnašajo kot da bi bili vsi eh, poslovni subjekti iste velikosti so veliki torej msp-ji nimajo istih težav kot veliki in velika podjetja včasih izkoriščajo pravzaprav zakonodajo da preprečijo nove vstope na trg in na to moramo biti pozorni in tretje področje kjer želim pobirati sadeže je bančna unija. in eh, najpomembnejše eh, za člane tega odbora je, mislim, da neodvisnost. Vi hočete vedeti, da bom neodvisen, to je tema, ki se znova, vedno znova ponavlja v zadnjih šestih, sedmih eh, mesecih. Jaz vam lahko samo zagotovim, kakšni so moji nameni. Upam, da bo Eh, tudi eh, moj prispevek na samem začetku te razprave eh, se uresničil in da mi boste čez pet let potrdili, da sem delal neodvisno z integriteto v interesu nas vseh. Hvala lepa, Lord Hill, hvala lepa vsem poslancem in poslankam. Hvala lepa tudi za vašo pripravljenost, da eh, tako hitro odgovorite na naša pisna vprašanja in da pridete na to dodatno izmenjavo mnenj. Če želite, imate sedaj še čas eh, eh, za zaključne besede. Če želite, torej nekaj minut imate za zaključno izjavo. Veste kaj, mislim, da že kar nekaj časa sedimo tu in uh, zadnje vprašanje, ki ste mi ga zastavili, mi je dalo priložnost, pravzaprav, da sem povedal tisto bistveno, kar sem želel izraziti. Kar se tiče osebnih kvalitet, sem upal, da bom poslal sporočilno, da bom delajeval energetično zauzeto pri tem delu in da bom prav tako neodvisen ter. Uh, da bom spoštoval načelo integritete. In v preteklih tednih in predvsem v zadnjih šestih dneh, če sem čisto iskren, mislim, da je kakovost, ki sem jo moral pokazati, ravno odpornost. Kar nekaj pomislekov sem moral eh, odpraviti, glede tega, da sem britanec, sem predvsem britanec, ki bo prevzel to vrsten portfelj. Zelo sem se trudil, da bi odpravil te premislike in upam, da sem jih. Čeprav um, je bilo tole naše dvorjenje morda nekoliko neobičajno, pa upam, da bo iz um, tega kratkega stika to preraslo v tesnejši odnos in da bomo lahko v prihodnih uh, petih letih tesno sodeloval z vami pri teh vprašanjih. Najlepša hvala. Najlepša hvala, najlepša hvala za vašo odpornost in tudi za vaš slog. S tem pa je sestanek zaključen. Lepo zdrav sem.